Il Presidente. Allora. Eh, buon pomeriggio. Dobar dan, lijep pozdrav svim, s tim nadaljujemo plenarno zasedanje. Torej, na voljo je zapisnik včerajšnjega zasedanja, ima kdo kako pripombo? Ne se pravi, da je zapisnik včerajšnjega dne sprejet. Po dnevnem redu sledi skupna razprava